azijskih narodov in eh, z Indonezijo imamo tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju sklenjen novembra 2009. Torej pozdravljam naše prijatelje iz eh, indonezijskega parlamenta. Naslednja točka. Eh, gospod Mike Natras je zapustil Eh, skupino Evropa Svobode in Demokracije EFT in od 23. junija 2010 naprej bo samostojni poslanec. In, eh,